Drage kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoje mesto. Eh, podpisali bomo medinstitucionalni sporazum med parlamentom, svetom in komisijo o eh, boljši zakonodaji. Rad bi se zahvalil obima inštitucijama. Gospe ministrici Nisplašar, se zahvaljujem, da je danes tukaj z nami. Eh, zahvaljuje pa se tudi luksemburškemu predsedstvu eh, in sicer Nikolasu Šmitu, eh, ki se si je izredno prizadeval za podpis tega sporazuma. Zahvala pa velja tudi vam, predsednik Juncker in pa predvsem bi se rad zahvalil prvemu podpredsedniku gospodu Timmermansu, ki je veliko dela in energije vložil v ta sporazum. Poleg tega pa se zahvaljujem tudi vsem predstavnikom eh, tega parlamenta, mm, ki so eh, si prizadevali za ta sporazum. Mislim, da gre tukaj za mejnik v naših medinstitucionalnih eh, odnosih. Zahvaljujem se tudi Giju Ferhovštatu za opravljeno delo in ga prosim, da sodeluje pri podpisu zelo hvaležen bi eh, bil, eh, če bi lahko sedaj ta eh, sporozum podpisali.